Prva točka na dnevnem redu je skupna razprava o Evropski službi za zunanje delovanje. Gre za poročilo gospe Gresne in gospoda Rivellinija. Potem imamo na, kot drugo točko spremembo kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropski skupnosti. In potem poročilo gospoda Rapkaja o spremembah eh, kadrovskih predpisov, kot sem že rekel. In končno poročilo Gualtieri in Šurjan o predlogu spremembe proračuna številka 6 skozi 2010, oddelek 2 Evropski svet in svet, oddelek 3 komisija, oddelek 10 Evropska služba za zunanje delovanje. Gospod podpredsednik Evropske komisije, gospod komisar, gospa visoka predstavnica, spoštovani predstavniki sveta ki mislim, da šele prihajajo, zaradi prometne zagate, v kateri so se znašli očitno. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, začenjamo z zadnjim korakom, rekel bi, fascinantnega dela naše zakonodaje in eh, medinstitucionalne avanture. Gre za kvadrilog, Gre za torej vzpostavitev zelo ambicioznega in v prihodnost usmerjenega novega organa in sicer Evropske službe za zunanje delovanje. Besedila, ki so pred nami, bodo eh, pomenila eh, spremembo kadrovskih predpisov, spremembo finančne uredbe in eh, predlog spremembe proračuna. Gre za razpravo, ki bo potekala danes in ki je rezultat eh, mesecev uspešnih pogajanj med vsemi institucijami. Pri tem nam gre za skupni cilj. Skupni cilj je dobro organizirati Evropsko službo za zunanje eh, delovanje na svetovni ravni. Kot Evropski parlament smo prevzeli svojo odgovornost in eh, jo upravljamo zelo resno. Prepričani smo namreč, da ko gre za zunanje delovanje, tudi na drugih, kot na drugih področjih morajo interesi skupnosti prevladati. Veselimo se torej razprave, ki bo potekala danes, to je končna razprava. Še bolj pa se veselimo začetka delovanja 1. decembra letos Evropske službe za zunanje delovanje. Delovati bo začela torej natančno eno leto po začetku veljave Lizbonske pogodbe. Predlagam, da kar začnemo z poročevalci. Prva poročevalka je gospa Gresle. Izvolite, gospa Gresle. Gospod predsednik, gospa Ashton, podpredsednik eh, Ševčevič, komisar eh, Levandovski, predsedujoči svetu, kolegice in kolegi. Res je, Vsi komaj da čakamo, da bo ta služba za zunanje delovanje začela delovati, želimo ji uspeh in zato smo jo tudi ustanovili. Inštitucije so že pokazale, da znajo se spopasti z izzivi. Parlament postaja del rešitve, hitro smo odločali, morda v nekaterih primerjih celo prehitro. Ta služba je terra incognita, torej novo območje in eh, začenjamo z novimi eh, načini dela, ko gre za proračun za naše kadre in za našo službo za zunanje delovanje. Mislim, da mora eh, ta mm, služba postati učinkovita in tudi mm, podvržena ustreznemu nadzoru. To so tiste težave, ki jih poskušamo razrešiti v tem skupnem poročilu Rivelini Gresle. V parlamentu smo poskušali v imenu davčnih zavezancev doseči optimum. Vpliv parlamenta na odhodke na področju zunanjega delovanja smo oblikovali, povišali smo zavezo po poročanju o prihodkih in odhodkih in na ta način smo ustvarjali podlago, da bo služba za zunanje delovanje resnično delovala v interesu skupnega. Eh, skupne njih eh, naših eh, interesov. Notranji revizori komisije bodo na ta način vplivali na upravljanje z finančnimi sredstvi, ki so potrebna za učinkovito delovanje. Evropski razvojni sklad in njegovo vključitev v eh, to področje dela je seveda tudi pomembno. Želela bi se vsem zahvaliti, ki so nam omogočili doseči ta rezultat. rezultat soporočevalcu in poročevalcem v senci, ki so resnično sodelovali z veliko angažiranostjo. Tudi belgijskemu predsedstvu se zahvaljujem, ker je upravilo dobro delo. Kaj ostaja? Ostaja učinkovitost eh, te eh, službe. Eh, deset odstotkov vseh sredstev, za, ki so namenjena za zunanje delovanje, naj bi Gospod predsednik, eh, samo tri minute ste mi dali na voljo, zato moram brati tako hitro. No, ampak vseeno predlagam, da vam dam na koncu še eno minuto, ki jo pa sedaj lahko porabite in prosim, če spoštujete ta čas. Kako strokovna pa je lahko služba, ki natančno ne pozna niti svojih nalog? Torej, te naloge je treba določiti in eh, zato se bomo morali k malu vrniti na to tematiko združevanje vseh kadrov je tudi izjemno pomembno. Diplomati so do sedaj eh, bili imenovani predvsem v državah članicah in to je zaskrbljujoče, kot eh, da se bo stara eh, kolonialna praksa ponovno vzpostavila v tem službi. Mi smo kritično, vendar s simpatijo postavili ta proračun in želimo službi čim več uspeha. Hvala. Najlepša hvala, da ste se držali tudi časa. Krščencijo Rivelini, izvolite. Grazie. Hvala, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Gospa Eštonova, eh, glede uredbe, ki velja za službe za zunanje delovanje in eh, načela, ki veljajo za uporabo proračuna te nove diplomatske službe, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe in ki bo povezala eh, tiste, ki delajo še zdaj v komisijo z obstoječimi nacionalnimi diplomati, tako da bodo predstavljali Evropo vsaj zunani politiki, mislim, da je to zelo dobro opravljena naloga. E, sama služba je na začetku bila postavljena tako, da je prinašala mnogo nevarnosti zaradi svoje decentraliziranosti in kompleksnosti po vsem svetu. Še zlasti je bilo vprašljivo, e, kakšna bo odgovornost odgovornost eh, tistih, ki bodo upravljali proračun, eh, ni bilo popolnoma jasno, komu bodo odgovarjali in obstajali so nevarnosti zaradi korupcije. Eh, Lizbonska pogodba daje ogromno moč Evropskemu parlamentu, ki je edino telo, ki dejansko zastopa državljane Evropske unije in zaradi tega je razprava v prvi vrsti v Evropski parlamenti potek, v parlamentu potekala pod monopolom komisije in sveta, ki, eh, uporabla, ki sta uporabljali eh, metodo, ki ni bila v skladu z metodo skupnosti. Pod eh, belgijskim predsedstvom smo prišli do sporazuma, kjer je vloga Evropskega parlamenta postala centralna v evropski diskusiji. Osnova pa je, da bo komisija pripravila uh, jasno, eh, izčrpno predstavitev, ki bo vsebovala vse upravne in operativne odhodke eh, službe za zunanje delovanje, ki bo vključevala eh, varnostno in obramno politiko. V prvem členu so naštete vse inštitucije Evropske unije in odgovornost bo eh, prevzel generalni direktor komisije. Pri tem pa eh, bodo sodelovala matična eh, parlamentarna telesa. Potrebno seveda se zahteva tudi notranji revizor v okviru službe in prisotnost držav članic eh, je pomembna pri prevzemanju odgovornosti celotne službe za zonanje delovanje. Prav gotovo pa moramo še razpravljati o določenih pomembnih vprašanjih, o katerih eh, bo govora pri eh, pregledu uredbe po treh letih. Eh, gre za črpanje proračuna in vključevanje Evropskega eh, socialnega sklada v splošni proračun. Prišli smo pa do dobrega rezultata še zlasti za Evropski parlament, katera centralna vloga je v celoti priznana. In eh, upoštevali smo vse inštitucije. Gospod. Čas se vam izteka potrebna je eh, skupna, skupno delovanje in dosegli smo odličen rezultat. Najlepše hvala za opravljeno delo. Hvala, tudi vi ste izkoristili vse čas. Naslednji je kolega Bernhard Rabkaj. Na voljo imate skupno šest minut, štiri, sedaj pa dve na koncu. Bo šlo? Ja, to bo že šlo bom videl, koliko časa bom sedaj porabil in koliko mi bo morda še ostalo naknadno za odziv. Predsednik, kolegice in kolegi, če pravim kolegice in kolegi, potem imamo v mislih tudi vas, gospa Ashton, gospod Ševčovič, vse eh, sodelavce našega parlamenta. Zakaj? Zato, ker konec koncev gre za kolegijalno sodelovanje, ki nas je vodilo pri tem delu. Čeprav Pri tem kolegijalnem sodelovanju uh, smo sicer marsikaj dosegli, ampak ne vsega, kar smo hoteli. Sam sem čisto zadovoljen s tistim, kar je bilo moje področje odgovornosti in na kar lahko sam vplivam, ampak temu naj takoj dodam naslednje. Jasno je, da nismo šele včeraj začeli s tem delom. Gospod predsednik, vi ste predlagali, da pravočasno začnemo uh, že pri priporočilih Brok Farhofstad eh, Gualtieri, da začnemo sodelovati eh, z vsemi inštitucijami, da izmenjamo mnenja. Zakaj? Kaj ti jasno je bilo, kasneje bomo začeli, manj dela bomo lahko opravili. In zato moram povdariti predvsem to, da tukaj smo dosegli v dogovoru med parlamentom in svetom, pri vzpostavljanju Evropske službe za zunanje delovanje, torej kar smo se dogovorili iz starišča tehnično-organizacijskih eh, eh, zadev, je, so kadrovski predpisi tisti, ki so bili v spredju. Tehnično-organizacijsko pravim, organizacija je politika in politika je organizacija. In pri pogajanjih smo to vedno znova opazili. Zakaj? Jasno je bilo, da morda ena interpretacija je drugačna od druge in če bi stvari drugače interpretirali, bi morda prišli do drugačnih rezultatov. Ampak vseeno, mislim, da smo kar trezno se skupaj um, uredili. Kaj smo v kadrovskih predpisih za uradnike službe za zunanje delovanje uh, določili? Gre za tako imenovane tri kadrovske komponente. Zakaj govorimo o treh? Lizbonska pogodba pravi, da so kadri prvič sodelavci, ki prihajajo iz komisije, potem drugi, eh, ki prihajajo iz eh, sveta in tretjič eh, tisti, ki prihajajo iz diplomacij držav članic. To je bila, bilo seveda nekaj povsem novega in šlo je do nekega antago, za neki antagonizem, ki ga je bilo treba razrešiti. Prvič je šlo za skupnostne zadeve in za medvladne zadeve in države članice in svet so bile prisotne bolj pri medvladnih stvar, stranih eh, razprave, mi v parlamentu pa smo se bolj zauzemali za takovane skupnostne razsežnosti, ampak mislim, da smo dosegli kar dober dogovor. Vendar kaj moramo uh, imeti uh, na umu tudi v prihodnosti? Prvič, geografska in uh, strokovna zasedenost. Hočemo imeti sodobno službo, hočemo tudi upoštevati enakost spolov pri eh, kadrovski sestavi. In gospod Ešten, vesel sem, da ste zagotovili več, kot je tisto, kar je eh, zapisano kot zavezojoče v statutu. Sami ste dali osebno izjavo, kar zadeva vaše napore za enakost spolov. In to moram reči, da dobro eh, se odraža v eh, predlogih, ki so pred nami. Torej, enake pravice, enake dožnosti. Kaj to pomeni? Lojalnost, svestoba vseh treh vrst kadrov, če smemo temu tako reči, lojalnost inštituciji, v kateri so eh, zaposleni, torej službi in visoki predstavnici. To velja zlasti za tiste, ki prihajajo iz nekdanjih diplomatskih služb, ki so na nek način navajeni malce drugače razmišljati, ampak mislim, da to ne bo problem. Potem je še nekaj, česar ne smemo podcenjevati. Skupno smo se dogovorili, da seveda ne bomo uh, kadrovskih predpisov na novo uh, izumljali. Potrebujemo pa neke predpise, ki bodo zagotovili neko skupno identiteto vseh, ki bodo tukaj zaposleni. Vsi bodo delali za iste cilje, bi rekel in zato vsi potrebujejo dodatno usposabljanje in dodatne kvalifikacije. Mislim, da je to pri nekaterih zlasti bilo pomembno. Pravim, seveda nismo čisto s temi eh, kadrovskimi predpisi oziroma statutom vsega mogli še urediti, ampak vse eno. Nekateri so poudarili zlasti visoka predstavnica, da eh, hoče imeti takšne kadrovske predpise, ki bodo eh, na nek način šli preko nekaterih zapisanih pravil. Zakaj? Zato, ker hočemo vsi skupaj, tudi ona, zagotoviti neko skupno identiteto te eh, službe za zunanje delovanje. In mislim, da smo kar dobro delo opravili in da se lahko veselimo 1. decembra 2010. Hvala. Uh, Hvala, kolega. Eno minuto vam je še ostala za konec te razprave, če boste želeli še kaj reči. Sedaj je naslednji na vrsti Roberto Gualtieri. Hvala, gospod predsednik, gospa Eštenova, komisar. Parlament eh, se strinja z vzpostavitvem novega ločenega oddelka v evropskem eh, proračunu in to kaže na pripravljenost za to, da ustanovimo neko službo, ki jo Evropa potrebuje in to nujno. Pri tem pa eh, ne pozabljamo na svoje proračunske pristojnosti in se ukvarjamo tudi z upravljanjem krize in kadrovsko politiko, kot je pokazal naš pridržek pri proračunu za leto 2011. Uredbe, ki jih bomo sprejeli, le kažejo, da izvajamo sporazum iz Madrida in da smo naredili nekatere korake naprej. Moram eh, se zahvaliti eh, kolegici eh, Gresle, Rabka in Riveliniju. Uredba glede kadrovskih predpisov bo zagotovila enake pravice in dolžnosti vsem zaposlenim, ne glede na to, odkot prihajajo in veliki, eh, visoki predstavnici bo omogočila ustvarjanje geografske uravnotežnosti. To je obveza, nad katero bo Evropski parlament bedel in eh, skrbel za njihovo izvedljivost. Finančna uredba zagotavlja sistem nadzorovanja sodelovanja in naj istočasno z veseljem ugotovim, da smo dosegli uspeh eh, pri posameznih proračunskih postavkah v, glede glavnih misij. Eh, to pa predstavlja eh, velik korak naprej pri sposobnosti parlamenta pri nadzorovanju zunanja in varnostne politike. Z jutrašnjim glasovanjem bomo vzpostavili močnejšo evropsko skupnost službo za zunanje delovanje, ki bo podvržena natančnemu eh, in skrbnemu pregledu za strani Evropskega parlamenta v duhu eh, skupnega razvoja in v pripravljenosti pomagati visoki predstavniki, da eh, vzpostavi pravo zunanje politiko v lastnem interesu. Uh, additional one minute. Na koncu boste imeli še eno minuto časa pri razpravi. Naslednji govornik je kolega Lašlo Šurjan. No, eh. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, s veseljem ugotavljam, da sta svet in komisija tudi prisotna pri tej razpravi. Ko smo načrtovali proračun za leto 2010, smo si zastavljali vprašanje, kateri bodo veri naših prihodkov. In komisija nam je takrat povedala, da ne potrebujemo novih verov, da lahko z prerasporeditvijo sredstev v proračunu pokrijemo stroške eh, Evropske službe za zunanje delovanje. Res prišlo je do prerasporeditev, nekatere Eh, popravke smo naredili, nekatera dopolnila in 44 milijonov evrov smo morali eh, dodatno najti nekje. In sicer je to proračun, ki bo pokrival eh, samo eno četrtletje delovanja službe. Služba še ni vzpostavljena, čeprav 10 odstotkov predvidenih kadrov je že zaposlenih in jutri bomo glasovali o številkah, ki morajo veljati za daljše obdobje. Torej, ta znesek bi lahko bili popravili, vendar smo se temu odpovedali, ker se nam zdi bolj pomembno, da služba bo počasi postavimo na noge, kajti Lizbonska pogodba poudarja, da mora takšna služba postati prepoznavna v svetovnem okviru. Eh, odločili smo se, da ne bomo vlagali predlogov sprememb oziroma amadmajev, vendar smo zaradi tega postavili v ta poročila nekaj zahtev, zlasti ker gre zadeva geografsko enakomerno zastopanost kadrov. Nismo pa se odločili za vzpostavitev nekih obveznih eh, rezerv ali celo rezervacij za to službo, tako da bo ta začela lahko čim prej delovati. Zdi se nam, da so predlagane številke takšne, ki jih lahko racionalno z mm, nekim eh, zmernim optimizmom tudi uporabimo za polno delovanje te službe. Tesno sodelovanje z državami članicami bo tukaj potrebno, neke vrste dopolnjevalni odnos, komplementarni odnos, zlasti, če bomo hoteli delovati varčevalno v tej službi. Tako da bo, do, bomo v okviru Evropske unije eh, na mesto v okviru posameznih držav članic porabili čim bolje ta namenska sredstva. Gospod predsednik, upam, da bomo jutri lahko sprejeli to besedilo. Hvala. Uh, imam prošnjo za besedo gospod lockart gospod predsednik zelo na kratko bom zmotil to razpravo in naj vas in kolegice in kolege opozorim na to da so danes po noči teroristi napadli čečenski parlament, nekaj poslancev so ubili, nekaj so jih zajeli, vendar so potem teroriste policijske sile um, usmrtile. Očitno je, da moramo sedaj izraziti svoje sočutje vsem uh, žrtvam in njihovim sorodnikom. Zlasti sem želel to povdariti, ker bomo danes eh, oziroma ta teden še razpravljali o Severnem Kankazu. Še enkrat oprostite, da sem vas zmotil. Gospod Teke, še najlepša hvala za to informacijo, ki ste nam jo pravkar posredovali. Um, res je, da kritično obravnavamo vsake teroristične dejanja v tem primeru pa je to zlasti pomembno obsoditi, kajti gre za parlament, eh, ki je bil predmet napada in seveda s parlamentarci izražamo svojo solidarnost, svoje eh, sočustvovanje pa izražamo vsem, ki so bili prizadeti, pa tudi sorodnikom ubitih. Sam bom eh, kasneje danes sprejel uradno izjavo v zvezi s tem. Hvala, da ste nas na to opozorili. Eh. Naslednji govornik je podpredsednik Evropske komisije Maroš Ševčovič. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil tudi gospodu Fleckensteinu za, za to obvestilo, ki ga je ravno kar podal. Tudi mi seveda v komisiji obsojamo vsa teroristična dejanja in podobna dogajanja. Če pa se vrnemo nazaj k naši razpravi. Najprej naj se zahvalim gospodu Rabkaju za odlično poročilo, eh, ki ga je predstavil pred to spoštovano skup, eh, hišo. Eh, gre za kompleksno, kompleksen dosje in tukaj bi se zahvalil tudi poročevalcem v Senci, pa vsem odborom, ki so bili upleteni za njihovo konstruktivno delo skozi celotno delo. Na koncu pa hvala tudi Kathy in njenemu timu ter vsem službam komisije za res trdo delo, ki bo kmalo, upam, pripeljalo do, do končne vzpostavitve eh, Evropske službe za zunanje delovanje. Ta teden naj bi končali z tem zakonskim in proračunskimi podlagami za delovanje in vse to naj bi bilo posem v skladu z tistim, kar smo se odločili na evropski ravni. In gospod predsednik, eh, eh, imel sem priložnost sodelovati v razpravah v zvezi z vzpostavitvijo e SZD. Eh, tudi na sestanku, torej tudi na kvadrilogu v Madridu in zato zelo dobro vem, kako pomemben je prispevek predstavnikov Evropskega parlamenta, gospoda Broka, Verhofstada, Galtjerja, eh, kako pomembno je bilo to za uspešen zaključek res intenzivne razprave o teh zadevah. In to, kar so prispevali, dejansko pomeni veliko pri tem, da imamo eh, v e SZD dejansko dobro učinkovito Eh, in primerno službo. To je že povedal tudi gospod Rabkaj in eh, kar se tiče kadrovskih predpisov, lahko bi bili zgolj administrativni, ampak niso. Eh, dejansko bodo omogočili, da bo služba delovala v interesu celotne Evrope. Kar se tiče, kompromis, tiče kompromisnega svežnja, mislim, da gre resnično za odlične rezultate in da ga, lahko, da ga je treba podpreti gre za izjemne izboljšave celotnega besedila in eh, naj tu omenim samo nekaj zadev. Veste, da na začetku bomo imeli tri uh, stebriče, torej v, v službi nacionalne diplomate, uh, uh, ljudi s komisije in kot je bilo že povedano. In za, dejansko je treba zagotoviti, da bodo pravice vseh zaposlenih spoštovane. Ustrezno je treba zapolniti prazna mesta in s 1. julijem 2013 bodo lahko tudi uradniki iz drugih inštitucij, tudi iz Evropskega parlamenta, torej sodelovali in bodo se bodo lahko podegovali za uh, delo v tej službi. Stalni eh, predstavniki, nacionalni eh, predstavniki bodo vsi imeli iste pravice in za vse bodo veljali isti, bodo veljali isti kadrovski predpisi in seveda bodo morali izkazovati ustrezno lojalnost Evropske unije nacionalni diplomati bodo imeli pogodbe za največ deset let, države članice pa bodo nacionalne diplomate pošiljale z zagotovitvami, da se jih ponovno prevzame v službo, takoj ko končajo delo v e SZD. Potem imamo tu tudi močno zavezo, da pridemo do spolne in geografske uravnoteženosti v e SZD. Leta 2013 bomo to pregledali, pripravljeno bo poročilo visoke predstavnice in podpredsednice, tako za parlament, za komisijo, kot za komisijo. Za svet, komisijo in parlament. Vem, da si nekateri želijo močnejših eh, določb tukaj, nekateri pa so zelo proti temu. Sam sem prepričan, da predlogi sprememb zdaj, ki jih imamo pred sabo, pomenijo dobro uravnoteženo rešitev. Seveda stvari tu niso preproste priprave so bile zelo kompleksne, zahtevale so posvetovanja z predstavniki naših zaposlenih, ampak trdo delo in eh, pogajanja so pripeljala do dobrih rezultatov. Eh, In to imate, te dobre rezultate imate zdaj v vaši hiši tudi pred sabo. In upam in verjamem, da bo to jutri sprejeto. Za, za konec pa naj povem še tudi, uh, uh, potrdim resno zavezo komisije, da bo podprla in zagotavljala podporo eh, Evropski službi za zunanje delovanje in upam, da bomo jutri dejansko naredili ta zgodovinski korak, ki bo omogočil vzpostavitev Evropske službe za zunanje delovanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod podpredsednik. Naslednji govornik pa bo kolega Januš Levandovski. Izvolite. Gospod predsednik, spoštovani parlamentarci. To, o čemer se zdaj pogovarjamo, je dober začetek dolgega dneva, namreč gre torej za razpravo o proračunu. Sveda, z vzpostavitvijo Evropske službe za znanje delovanje potrebujemo ustrezne spremembe tudi v finančnih določbah, ampak zdaj smo to prvič naredili v običajnem zakonodajnem postopku in ravno zaradi tega je danes eh, parlament tudi oziroma jutri bo tu vključen. Zelo sem vesel, da smo lahko prišli do dogovora v trialogu prejšnji teden. In to je tudi dokaz, da lahko delujemo v okviru Lizbonske pogodbe. To, tudi omogoča, to nam tudi omogoča, da damo e SOZD-ju ustrezno, dobro, trdno podlago za delo in še posebej, eh, ne bom šel v številne podrobnosti, ampak kar bi podaril je, da nam to omogoči omogoča tudi eh, eh, torej, um, vzpostavitev posebnega oddelka v proračunu. To je zelo pomembno, nam, ker nam omogoča, da s tem oddelkom eh, proračuna, torej v zvezi z e SZD, da se s tem ukvarjajo notranji revizori in pa ustrezni uradniki na komisiji. Zato res najlepša hvala poročevalcem, gospe Greslevi seveda, gospodu Riveliniju za konstruktivno delo in zelo dobro sodelovanje. Hkrati naj se odzovem na uh, proračun, uh, torej številka 6, spremembe proračuna številka 6. Verjamem, da, zdaj, da bo to zdaj omogočilo, da pridemo do spremenjenega proračuna brez eh, prevelikih posegov. Na ta način bo lahko služba tudi začela hitro delovati. In prva tranša sredstev naj bi bila ustrezna, cilj pa je seveda 2013 in do takrat naj bi imeli tretjino eh, osebja, ki bo prihajalo iz med nacionalnih diplomatov. In tukaj bi povabil parlament, da podpre eh, spremembe proračuna, ki jih je podprl, ki jih je že potrdil svet, hkrati pa bi se zahvalil gospodu Šurjanu in Golterju za njuno delo. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar, za vaše besede. Gospa podpredsednica komisije in visoka predstavnica, čakamo še na vaše besede. Izvolite. Gospod predsednik, spoštovani parlamentarci, zelo na kratko se bom oglasila, zato da se najprej zahvalim poročevalcem gospe Greslevi, gospodu Rakaju in gospodu Riveliniju za izjemno delo, ki so ga opravili. Eh, in eh, tudi za seveda delo, ki so ga opravili številni drugi člani te spoštovane hiše. O tem govorimo danes zjutraj. Vem, da so bila pogajanja trda, vem, da ste bili tudi vi trdi pogajalci. Eh, verjamem pa, da so rezultati, ki jih imamo pred sabo, dobri. In dejansko odražajo bolj ali manj, odražajo Lizbonsko pogodbo in njeno izvajanje, pri čemer igra parlament izjemno pomembno in ključno vlogo tudi v prihodnosti. Šlo je za skupno delo, za dobro sodelovanje in resnično sem hvaležna vsem za delo, eh, vsem za delo ki ste ga opravili. In kar je najpomembnejše, mislim, da smo na ta način resnično vzpostavili dobre temelje za delovanje Evropske službe za zvonanje delovanje in da se je tudi parlament na ta način ustrezno vključil v delo in bo še vključen v prihodnosti. Sama se seveda zauzemam za transparentnost in za dobro sodelovanje z parlamentom. Še enkrat naj povem, da je SZD služba, ki mora odražati širino in globino Evropske unije. Gre za službo, v kateri bi eh, želela, da bi vsak član iz te, torej vsak parlamentarec, vsak, eh, kom, eh, vsi člani iz komisije in nacionalni predstavniki, da bi bili vsi ustrezno za, za, za, predstavljeni za to, da bi ustrezno odgovarjali na želje in potrebe ljudi na tem področju in mislim, da je to treba upoštevati, še toliko bolj seveda bomo to pogledali v umestnem poročilu 2013. Zagotoviti moramo, da bomo prišli do ustreznih do ustreznega usposabljanja, zdaj imamo zakon, zakonsko podlago za to in tukaj bi, vas, bi vam zagotovila, da bomo se potrudili za to, da bodo ljudje, ki bodo prihajali iz različnih virov, da bodo resnično povezani in da bodo lahko ustvarjali resnično dejansko evropsko službo, ki bo odražala vse tisto, kar je že bilo povedano v procesu vzpostavljanja. Tukaj bi se še posebej zahvalila gospe Lichtenbergerjevi in eh, gospodi Vojski za njuno delo. Vem, da se moramo še marsikaj pogovoriti in veselim se, da bomo to tudi naredili. Tako z vami, kot z drugimi v naslednjih tednih in mesecih, ampak imate mojo popolno zavezo, da bo tudi usposabljanje ustrezno eh, zagotovljeno v zvezi z službo. Kar se tiče gospodarskih razmer, v katerih nastaja ta služba in tudi tu bi rada povedala, da imate popolno zavezo, da bomo dejansko stroškovno resnično pazili, kaj počnemo in da bomo tukaj učinkoviti. Kar se tiče naših teženj in ambicij v svetu, mora vsak, je vsak eh, državljan Evropske unije prizadet oziroma je to njegova stvar in zato imamo tukaj službo, ki resnično verjamem, da bo delala za vse državljane Evropske unije. Rada bi zagotovila da se bomo potrudili, da bo ta služba dejansko odgovorila na vse vaše ambicije in potrebe. Hvala lepa. You, madam, your... Hvala lepa, gospa Ashton, za vaše besede. Zdaj pa bi prosil, da v imenu sveta spregovori gospod Olivier Šatel, državni sekretar. Dom. Hvala, gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, gospa, gospodje komisari in parlamentarci. V imenu sveta naj povem naslednje. Najprej naj se zahvalim vsem poročevalcem v parlamentu, ki so resnično trdo delali na teh različnih dosjejih, eh, ki so bili potrebni za vzpostavitev e SZD gospa Gresle, gospod Rivelini za finančne zadeve, gospod Rapkaj za kadrovske predpise in gospoda uh, Gualtieri in Šurjan v zvezi s proračunskimi postavkami. Kar se tiče eh, pogovorov v Madridu in pa uh, uh, sklepov z 8. julija je svet sprejel 26. julija uh, Eh, odločitev o ustanovitvi oziroma vzpostavitvi SZD. Zato pa, da bi ta služba dejansko lahko začela delati in da bi konkretno začela delati, pa smo seveda potrebovali še tri inštrumente, ki sem jih pravkar omenil. In delo v zvezi s temi dosjeji je bilo zelo intenzivno, tako na strani parlamenta, kot na strani komisije, visoke predstavnice, pa seveda tudi na strani sveta in eh, vsi smo se resnično trudili za to, da bi prišli čim hitreje do nekega dobrega rezultata. In danes lahko skupaj proslavljamo oziroma se lahko skupaj veselimo, da nam je uspelo to nalogo pripeljati do konca na podlagi dogovorov v zvezi z različnimi dosjeji, po glasovanju v parlamentu, na zasedanju, zasedanju in naslednji ponedeljek bomo politi sprejeli politično odločitev v zvezi s temi inštrumenti na svetu. Na ta način bo lahko e SZD operativna s 1. decembrom letos. Kar se tiče osnove, vse smo že povedali, večkrat smo že povedali, gospa Eštonova, gospod komisar, poročevalci, svoje strani pa naj povem, naj se omejim le na zgodovinskost te Eh, vzpostavitve, ki omogoča, da zdaj vzpostavimo resnično, pripeljemo resnično največje inovacije Lizbonske pogodbe. Gre za to, da se bo zdaj zelo povečala vidnost Evropske unije, seveda pa naša naloga s tem še ni pri koncu. Uh, Pred nami so še veliki izzivi, lahko pa zagotovo računamo na Lady Ashton, da se bo potrudila z vso energijo in z vso odločnostjo, ki jo je že pokazala in resnično ji želim vse najboljše tem, pri tem delu. Za konec pa, gospod predsednik, naj, enkrat, naj se še enkrat zahvalim Evropskemu parlamentu za njegovo zauzemanje, za njegov konstruktivni pristop, ki je bil odločilen pri tem dosjeju. Hvala lepa. Thank you, Mr. Saraswalski. Hvala, gospod Saravolski. Ena minuta. Thank you, Mr. Chairman. My committee for. Hvala lepa. Z veliko večini, večino smo bili za te spremembe oziroma za to, da parlament ustrezno izvaja močno demokratično, močno demokratični nadzor in seveda strani vseh 27 držav članic. In še pred pol leta lahko rečemo, da geografska uravnoteženost ni bila upoštevana, zdaj pa je v sedmem členu naše resolucije in v členu 6.6 se o tem govori. Vsi tukaj bomo obdeli nad tem, torej geografska uravnoteženost je upove, upoštevana precej bolj, kot je bila v izhodiščnem predlogu. Seveda pa še ne dovolj. Aritmetika ni vedno dovolj in uh, na podlagi geografije ne sme prihajati do kakršnih koli neravnovesij. Ne smemo imeti situacije, ko bili nekateri bili bolj enaki kot drugi tudi v Evropski službi za zunanje delovanje in uh, seveda je to zelo pomembno stališče delovanja te službe. Hvala lepa. Ana. Uh, Hvala lepa. Gospod Farm, ena minuta, izvolite. Kolege, komisar, rodec, reprezentant som utrikesutskottets föredragande. Hvala, gospod predsedujoči, predstavniki komisije in sveta gre za proračun in za neke red in disciplino, ki ga hočemo v zvezi s tem doseči. Nekaj smo že naredili, ampak več je še treba. Bolj odprta, bolj transparentna mora biti poraba sredstev, kajti konec koncev gre za zelo pomembne politične naloge, ki jih bo služba za zunanje delovanje opravljala. In skupni stroški so seveda nekaj, kar ni zanemarljivo. Zaradi tega moramo zagotoviti ustrezni nadzor nad eh, primernostjo porabe sredstev, da nam ne bodo stvari ušle iz rok. Odgovornost parlamenta je tukaj seveda zelo pomembna. Gre pa tudi za to, da obveščamo državljane in jih informiramo o delovanju te službe. Službi želim vse dobro, ampak mislim, da smo Eh, ustvarili sedaj s to službo ustrezno podlago za ukrepitev vloge in eh, prisotnosti Evropske unije v svetu. In to je pomembno. Hvala. Kačmarek. Hvala. Zdaj pa gospod Kačmarek za eno minuto. Dame in gospodje, mnenje odbora za razvoj v zvezi z temi predlogi je bilo enotno, podpiramo predloge sprememb, še posebej tiste, ki so Eh, ki se tičejo najemanja oziroma zaposlovanja in ustreznih postopkov, zato da bomo imeli tam ustrezne transparentne postopke v zvezi z kadrovskimi predpisi, tudi glede, drugih, glede na druge zaposlene v inštitucijah. Eh, kar se tiče kadrovskih predpisov in poročila gospoda Rabkaja, je vse to bilo vključeno v politični dogovor še posebej stališča spolne in geografske uravnoteženosti in seveda uravnoteženosti tudi med evropskimi uradniki in, uh, uh, in zaposlenimi v tej novi službi, za katero upam, da bo upoštevala vrednost, uh, uh, da bo upoštevala tudi razvojno sodelovanje, da to ne bo uh, torej, to bo za nas v odboru za razvoj zelo pomembno. Gospod Kajzer, ena minuta. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Gospa Ashton, številni si želimo, da bi eh, bili uradniki eh, tako geografsko kot spolno in sicer uravnoteženi zaposlovani. Seveda pa tu Eh, moramo eh, upoštevati, da ne moremo se ukvarjati za kvotami in takimi zadevami. Torej, kar se tiče kriterijev danes, kako so zapisani, ne omogočajo neke uravnotežene, ne omogočajo prave uravnoteženosti. Namreč, če je ta, to neravnovesje včasih za nekatere zaskrbljujoče, pa hkrati vemo, da eh, je to lahko tudi sredstvo za to, da bi vas ošibili, oslabili vaš, vaš položaj. In vemo, da takšne ljudje obstajajo. In zaradi tega vam zelo odkrito povemo, podpiramo vas in zaupamo vam in resnično potrebujete ustrezna sredstva, da boste lahko delovali, da bo vaša služba lahko delovala. Ampak, če boste čez dve leti prišli pred nas z nekim velikim problemom, kar se tiče Eh, premeščanja vaših sodelavcev in mislim, da se moramo, vsekakor se moramo pa temu izogniti. Vse najboljše in veliko sreče pri vašem delu. Arif, Gospod Arif, ena minuta. Končno prihajamo do konca dela po dolgih mesecih v zvezi s prihodno Evropsko službo za zvonanje delovanje in kot so povedali že moji kolegi, bi se zahvalil poročevalcem za njihovo dobro delo. Skupno si seveda želim, želimo, da bi imeli pravo resnično evropsko diplomacijo, ki ne bo le dodatek k diplomacijam 27 držav članic. Uh, in jutri bomo glasovali o tem in to je resnično pomembna zadeva. Tu imamo dvojn izziv pred sabo, ne le zato, da smo strežno predstavljeni na, uh, sceni, uh, na, na svetovni sceni, ampak da ustrezno delujemo tudi v zvezi z Evropsko unijo na, no, na znotraj verjamem, da bo služba vzpostavljena ustrezno z tem, kar predvidevajo pogodbe, še posebej, kar se tiče razvojnega, oziroma trajnostnega raz, razvoja in spoštovanja človekovih pravic. Upam, da bo tudi naša politična volja ustrezno zastopana na mednarodni sceni. Hvala lepa. Thank you, Mrs. Nainsky. Hvala lepa. Gospod eh, Najnski za eno minuto. Podpredsednik, mnogo gospodin predsedatelj. Najlepša hvala, gospod predsednik. V lastnem imenu bi rada podprla gospo Gresle, gospoda Revelinija in gospoda Rabka. Opravili so veliko delo. Popolnoma jasno je, da vzpostavljanje Evropske službe za zunanje delovanje predstavlja kompleksen političen proces, kjer je treba uravnotežiti interese in zastopanost držav članic. Istočasno pa mora biti ta služba močna in Evropa mora spremeniti v glavnega igralca na mednarodni sceni. Istočasno pa moram tudi obžalovati, da predlog glede geografske razpoložitve porejenosti, ki je bil predlagan v odboru za proračun in ki je v skladu z rezolucijo Evropskega parlamenta z dne 8. julija, ni nekaj, kar je vključeno v poročilo gospoda Rapkaja. Zaradi tega se obračam na vas, baronica Ešton, eh, ker ste vi tisti, ki ste najbolj zainteresirani za eh, motivacijo Evropske unije, da vas podpre. Torej upam, da boste zagotovili geografsko uravnoteženje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 to besedilo in delo, ki smo ga upravili pri pripravi tega predloga oziroma spremembe proračuna. Bistveno je bilo in ostaja, da določimo načela, ki jih bomo tudi v prihodnosti spoštovali pri določanju posameznih eh, proračunskih sredstev za financiranje službe za zunanje delovanje. Glede na to, je zelo pomembno, da so eh, ločene naloge službe in ostalih organov na ravni Evropske unije, da ne bo prišlo do podvajanj. In eh, po drugi strani je treba čim bolj učinkovito in eh, namensko porabljati sredstva. Učinkovito in uspešno delo te službe mora biti prvotna naloga. Iz treh virov se financira ta, sre, eh, ta služba in glede na to, da so sredstva eh, iz treh virov, je treba natančno spremljati tako prilive kot tudi odlive, torej prihodke in odhodke. Poleg tega je treba ustrezno zagotoviti usposabljanje kadrov in eh, nadzor bo tudi Evropski parlament opravljal, kot je treba. Hvala, gospod Balčiti, se eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, spoštovani eh, komisar, eh, komisarji, predstavniki sveta, kolegice in kolegi. Tudi sam se bi zahvalil vsem poročevalcem in poročevalkam, ki so zelo hitro dosegli politični dogovor z drugimi evropskimi inštitucijami in so uspeli postaviti temelji za delovanje Evropske službe za zunanje delovanje. Pripričan sem, da bo ta služba na najvišji ravni pripomogla k oblikovanju zunanje in varnostne politike in istočasno okrepila vlogo Evropske unije po svetu. Služba pa mora temeljiti na načelih um, zdravega finančnega upravljanja. Letos smo temu namenili 1,9 eh, milijard eh, evrov, vendar bomo šele na koncu uh, ugotovili, kakšni bodo dejanski stroški. Evropski parlament pri tem igra pomembno vlogo, um, mora prevzeti svojo odgovornost za za eh, učinkovito eh, uporabo sredstev v tej službi. Najlepše hvala, gospod. Podnicząci, szanowna pani Ashton. Najlepszy chwała, gospod predsedujoči, eh, gospa Ashtonova, dame in gospodje. Pripričan sem, da smo v tej dvorani vsi pripričani, da eh, mora Evropska služba za zunanje delovanje eh, funkcionirati dobro. In eh, v zadnjih mesecih smo se ukvarjali njen, z njeno učinkovitostjo in eh, z pravnimi podlagami. Zato pogajanja so bila pogosto težka, vendar na koncu smo se dogovorili za svetom in komisijo. Pripričan sem oziroma upam, da bo ta eh, kompromis, ki smo ga dosegli, na koncu prenesel pozitivne rezultate. Komisija je predlagala spremembe kadrovskih eh, predpisov, zato da zagotovi neodvisno in ustrezno delovanje službe za zunanje delovanje in njeno tehnično strokovnost. Upam, da bodo eh, predla spremembe predlagane včeraj eh, zagotovile eh, posebno zahtevano geografsko um, zastopanost oziroma uravnoteženost, čeprav verjamem, da bi lahko to bolje ubesedili. Predpričan sem, da bo uh, gospa Eštonova tukaj uh, bolj upoštevala interese vseh eh, držav članic oziroma njihovo enakopravno zastopanost v Evropski službi za zonanje delovanje in upam, da nam boste redno poročali o tem, kako funkcionira ta služba. Želimo si evropsko diplomacijo in eh, ni toliko pomembno, kakšne nacionalnosti so uslužbenci službe za zunanje delovanje, vendar pa so eh, tradicije dejstvo in imamo vsi različne načine videnja sveta, v katerem živimo. Eh, pomembno je, da imamo enakopravno zastopanost. Eh, pri tem, če želimo biti različni, pa vseeno povezani, je to treba ustrezno odraziti. Zaradi tega smo želeli izraz geografska uravnoteženost v besedilu. Ne gre za kvote iz držav članic. Naj se zahvalim poročevalcem za dobro sodelovanje in uh, baronici Eštenovi uh, eh, upam, da boste dobro uporabili naše sodelovanje v prihodnosti. Najlepša hvala, gospod Svoboda, dve minuti in pol. Thank you, najprej se zahvaljujem vsem poročevalkam in poročevalcem za odlično opravljeno delo pa tudi za kompromise ki smo jih dosegli. seveda vsi nismo povsem zadovoljni in kar zadeva uh, geografsko uravnoteženost tukaj nas še nekoliko skrbi. Ne samo nove države članice, vsi moramo skrbeti za to, da bo geografska uravnoteženost kadrov boljša. Vsi moramo tudi skrbeti za to, da bo enakost med spoloma bolj upoštevana. In kot pravi eh, visoka predstavnica, to resno jemlje in upamo, da bo to uveljavila tudi v praksi. Gre za skupno službo Evropske unije, ki hočemo, da bo čim bolj kakovostna in to v vsakem pogledu. Sedaj pa je čas, da začnemo delovati, pokazati angažiranost eh, Evropske unije na svetovni sceni. Svet je tukaj prevzel nekatere pobude in dobro je, da to delamo. Na Bližnjem shodu ne gre samo za številke, temveč gre tudi za tiste, ki bodo sodelovali pri uh, reševanju rešitve. Pri celi vrsti naših uh, sosed potrebujemo uh, boljše odnose. Za ZDA se moramo dogovoriti, da obstajajo odprti problemi in skupaj z Združenimi državami moramo delovati, ko gre za boj proti terorizmu in pri oblikovanju globalnega sveta. Kar zadeva Kitajsko. Kitajska je nova, zelo ambiciozna sila, tega ne želimo niti preprečiti in ovirati. Boriti pa se moramo proti nacionalizmu, ki bi pokazal neko agresivnost celotnega azijskega kontinenta. Vsekakor pa moramo tudi v mednarodne inštitucije vključiti Kitajsko. To so glavne naloge in najbolj pomembne točke, ki čakajo novo službo. Nove mednarodne multilateralne inštitucije bomo morali tudi pritegniti v delovanje. Evropska unija tukaj ne sme postati šipkejša, mora pa priznati, da na svetovni sceni obstajajo novi subjekti. Velike naloge čakajo našo diplomatsko službo in eh, podprli jih bomo v tem. Tudi belgijsko predsedstvo, gospod državni sekretar, vi ste to že povdarjali, bo podpiralo zlasti v začetku, pri začetnih težavah to službo. Upam, da boste držali besedo. Vsekakor pa je to samo ena od možnosti. Zunani ministri, eh, držav članic, parlament in visoka predstavnica moramo skupno delovati na mednarodni sceni. Hvala. Hvala lepa. Gospa Wikstrom, minuto in pol imate. Izvolite. Najlepše hvala. Sprva naj se eh, zahvalim za odlično sodelovanje eh, vse tiste, ki so delali na tem dosjeju. Gospa eh, Ashton eh, prav gotovo ni imela lahkega dela, ko je vzpostavljala to Evropsko službo za zunanje delovanje. V vsakem primeru pa je parlament skupaj za svetom in komisijo postavil temelje za res učinkovito in reprezentativno organizacijo, ki dejansko lahko eh, predstavlja Evropo in zastopa njene interese in vrednote po celem svetu. Pri tem pa tudi povdarja raznolikost in jo krepi v Evropski uniji. Pri tem eh, je jasno, da prihajamo iz različnih okolij, da imamo različne izkušnje in zaradi tega mm, bodo uslužbenci eh, te službe prihajali iz vseh držav članic. To je pravzaprav moč in uspeh Evropske unije. Moramo seveda eh, zagotoviti predvsem eh, sposobnost in vsebinsko poznavanje kot kriterij za, za poslovanje. Eh, v Evropskem parlamentu imamo lep moto združeni v raznolikosti. To so besede, ki nosijo globok pomen in upam, da bo SZD gospod Aštonova že od začetka začetka svojega delovanja se razvijala kot eh, prava služba, ki predstavlja in zastopa posamezne državljane in državljanke in vse države članice. Pri tem pa moramo eh, zagotoviti usposabljanje eh, v vseh državah članicah, ki se želijo vključiti v to službo. Najlepše hvala, gospod Brantner, dve minuti in pol. Eh, prišli smo, prišli smo daleč in imamo skupnostno metodo, demokratični nadzor smo okrepili postavili smo temelje za vključujočo službo, ki temelji na enakopravnosti in skupnostnem pristopu na osnovi ustreznega usposabljanja in ustrezne uravnotežnosti uravnoteženosti. Eh, hvala predsedstvu in gospe Eštonovi. Ampak ali ta služba že je moderna, ali je že ustvarjena, ali to ni le skupek 20 eh, eh, ali 27 diplomatskih služb držav članic, kaj je dodana vrednost? Mislim, da delo še ni zaključeno. Sporo potrebujemo učinkovito koordinacijo na področju vseh politik. Želim, da se za to pripravijo ustrezne strukture. Drugo, moramo povečati eh, napor napore pri eh, upravljanju kriz oziroma kriznem upravljanju eh, in to prinaša lahko dodano vrednost. In pomembne so tudi eh, strukture, ki jih bomo vzpostavili tako, da bodo zagotovljene sinergije med svetom in komisijo. Ali potrebujemo eh, več eh, veleposlanikov, njihovih namestnikov? Eh, želimo v 21. stoletju in tukaj eh, potrebujemo razpravo, eh, kje potrebujemo ljudi in zakaj. Upam, da vaš organigram in kadrovske prioritete bodo v skladu z vašimi obljubami in bo zagotovilo eh, dodano vrednost pri tem eh, novi službi za zananje delovanje. Pri tem pa je zelo pomembno preprečevanje konfliktov in krizno upravljanje. Drugo vprašanje človekovi pravice. Želimo, da bo ta služba sposobna v tem okviru delovati na najvišji ravni. In tukaj ne gre le za eh, kadrovanje, ampak tudi um, uravnoteženost med spoloma, uh, jasno opredeljene mandate in tako dalje. Zato bi bilo dobro, če bi uh, redno pregledovali obstoječe misije, uh, vse uslužbence, zato da se lahko iz preteklosti učimo za prihodnost. Upam, da nam bo to uspelo. Želim nam vse srečo in uh, računam računam na konstruktivno sodelovanje v prihodnje. Najlepše hvala. Gospod Ziobro, eno minuto. Pani eh, predsedujoči. Evropska unija je unija 27 držav članic in to se mora odražati tudi v eh, strukturi službe, ki nas bo zastopala na vzven. Nekatere države eh, članice niso ustrezno bile obravnavane pri vzpostavitvi te službe, ki bi morala odražati raznolikost tradicij in kulture na področju diplomacije v Evropi. Zaradi tega smo predlagali eh, amandma glede geografije geografske uravnoteženosti, da bi v primeru enake usposobljenosti kandidatov eh, prevladujoč eh, faktor eh, bil ravno geografski to ne želimo z, upoštevati samo zaradi togosti in slepo, ampak le kot dodaten kriterij. Pomankanje uravnoteženosti res obstaja v besedilu in naj povdarim, da eh, je sposobnost vendarle na prvem mestu. To je eh, pomembno za delovanje službe. Hvala. Hvala lepa, gospod Majer, na minuto in pol señor presidente permítanme najlepša hvala gospod eh, predsedujoči kot prvo bi želel povdariti, da sedaj prvi govorim v, v imenu Evropske združene levice in zelene nordijske levice. Izražamo našo solidarnost z francoskimi delavci, ki nas protujejo in uh, protestirajo ukrepom predsednika Sarkozija. Kot uh, je rekel predsednik, uh, To je tudi razlog eh, za prometno zagato um, predstavnikov sveta, ampak ta eh, zagata ima ime. To je splošna stavka in upam, da bo ta prispevala k izboljšanju situacije v vsej Evropi. Naše kolegice in kolege so opravili odlično delo, ampak moram reči, da se bo naša skupina vzdržala glasovanja, ne moremo glasovati za, ker nismo dosegli to, kar smo želeli. Želeli smo uh, izčrpen nadzor Evropskega parlamenta nad Evropsko službo za zunanje delovanje. Trenutna struktura za nas ni prepričljiva. Struktura je taka, da uh, se zagotavljajo pristojnosti na področju zunanje politike in varnosti, vendar ni pravega nadzora. In pri nadzoru moramo uh, se še boriti za ustrezno eh, demokratičnost uh, na področju varnosti. Če naj bi svoje vojake pošiljali v tujino, potem Evropski parlament mora imeti vse pristojnosti nadzora. Tega pa nismo dosegli in zaradi tega moja skupina jutri ne bo glasovala za. Hvala pa kolegam za upravljeno delo. Preveč časa ste eh, kritizirali situacijo v Franciji, medtem ko dejstva govorijo zase. Gospod Provera, eno minuto. Hvala, gospod eh, predsedujoče. Ko govorimo o strukturiranosti SSD, ne smemo ponavljati preteklih napak. Eh, potrebujemo učinkovito in nedrago službo. Inštrument, eh, ki bo služil evropski, ponavljam, evropski politiki, eh, ne sme kadrovati na osnovi geografske ali spolne pripadnosti, ampak na osnovi njihove kakovosti. Države članice morajo biti v novi službi ustrezno zastopane in potrebno je imeti dovolj žensk, vendar to še vedno ni pomembnejše od usposobljenosti in eh, strokovnosti. Moramo pa zagotoviti stroko nadzirano možnost eh, poklicnega razvoja za vse. Univerza v Firencah ima za usposabljanje izredne možnosti. Zaradi tega se mi zdi smis, nesmiselno eh, na novo uspostavljati eh, Evropsko akademijo na tem področju. Eh, najlepše hvala, gospa Bergman, eno minuto in pol. Tanki. Hvala, gospod predsedajoči. Kolegice in kolegi, interesi evropskih držav na mednarodnem parketu so nekaj, kar zahteva skupno delovanje na področju zunanje politike in eh, kar zahteva tudi uporabo vseh zunanjih eh, političnih inštrumentov Evropske unije glede na ustreznost sredstev in ciljev. Kot so že drugi povdarili, moramo glede na to novo službo spoštovati načela transparentnosti, finančne odgovornosti in finančne poštenosti. Tukaj potrebujemo natančnejši nadzor nad odhodki in nad eh, najemanjem kadrov. Če hočemo, da bo ta proračun ustrezen, potem mora biti vključen v oddelek za financiranje komisije. In vsi podatki in informacije o delovanju morajo biti na voljo finančnemu nadzoru in finančnim revizorjem. Tudi Razrešnice so vedno ena od eh, točk na dnevnem redu Evropskega parlamenta in mislim, da moramo tukaj bolj odgovorno od, opraviti svoje delo v prihodnosti. Sveda hočemo imeti eh, varčno službo, ampak ne na račun kvalifikacij oziroma usposobljenosti kadrov. Upam, da bo eh, visoka predstavnica našla tudi ustrezno kvalificirane ženske, kajti teh je kar nekaj. Hvala, sedaj pa gospod Brok, dve minuti gospod predsedujoči, gospa podpredsednica, gospod komisar, kolegice in kolegi. Frank Sinatra je bil imenovan The Voice, torej znani glas. In sicer zakaj? Zato, ker je bil njegov glas poznan. Gospa Ashton, vi ste sedaj The Voice of Europe, torej glas, eh, ki ga bo Evropa ponesla v svet. Upam, da boste za kadri, torej z orkestrom, ki vam je na voljo, uspeli doseči interese Evrope na svetovnem parketu. Prvi cilj Evrope je bil in ostaja ohranjanje miru na evropski celini, sedaj pa moramo to, namreč interese Evrope, ohraniti in obraniti tudi na svetovni ravni na področju boja proti terorizmu, na področju reševanja nemirov v nemirnih območjih in tako naprej. To je tisto, kar boste morali vi imeti uh, pred očmi, ko boste dirigirali svojemu orkestru. Seveda, sodelovanje parlamenta, nadzor parlamenta in pravico do informiranosti Evropskega parlamenta je tudi treba pri tem spoštovati. Skupni karakter naše skupnostne politike bo treba ohraniti tudi, ko gre za kadrovsko sestavo te službe. Za razliko od sveta, upam, da boste res eh, uspeli bolj upoštevati geografsko in ravnovesje in ravnovesje, ko gre za zastopanost žensk in moških v kadrih. Konec koncev, leta 2013, ko bomo delali pregled vašega delovanja, če boste izboljšali to sestavo, to uravnoteženost, potem vam bomo takrat lahko čestitali. Gospod in gospodje, ta inštrument, ta služba je nekaj, kar moramo mi opazovati, nadzirati. To bomo seveda naredili z potrebno fleksibilnostjo. Istočasno pa bomo tudi z ustreznim pritiskom usmerjali vaše delo, gospa Ashton lahko ste prepričani, da vas bomo eh, včasih eh, tudi pohvalili, če se bomo strinjali z vami, ampak tudi kritike, kritiki ne boste ušli. Konec koncev, če bomo v skupnem interesu delali, bomo naredili tisto, kar je v interesu naših državljanov. Hvala. Thank you, Mr. Severin. Najlepša hvala, gospod Severin, dve minuti in pol. Nobenega uspeha ne bo z združeno Evropo, če ne bomo dolgoročno vedeli, kako zastopati skupne interese zunaj Evrope na globalni ravni. Taka vizija ne bo možna eh, brez eh, ustrezne, učinkovite in eh, strokovne službe za zunanje delovanje. Ta pa ne bo mogla dobro funkcionirati brez kadrov, ki jih bo um, najemala na osnovi njihove usposobljenosti upam, da se z eh, večino tega, kar sem rekel, večina strinja. Problem pa je z eh, detajli. Eh, in ravno te podrobnosti so predstavljajo nevarnost za velik veliko, eh, velike razkole. Ni problema glede novih in starih članic, glede sposobnosti in kvot, vendar pa eh, se pričakuje, da bodo vsi državljani enako obravnavani eh, glede na lastno usposobljenost. Zahtevamo izbiro, ki bo enakopravna, ker verjamem, da so sposobnosti enakomerno eh, po božji volji razporejene med moške in ženske, vzhodnjake in zahodnjake in tako dalje. Nekateri v naši eh, uniji, predvsem med novimi državami, ne pa edino, se počutijo diskriminirani. Tudi, če temu ni tako, moramo še vedno eh, z spoštovanjem in občutkom eh, to upoštevati, kajti naša enotnost je bistvenega pomena. Ne gre za kriterije, ampak gre eh, za premalo garancij, da se bodo ti kriteriji resnično izvajali. Res upam, da bo visoka predstavnica v eh, samem procesu izboljšala in odpravila eh, neravnovesja, do katerih lahko nastane in upam, da bo bodoča Evropska diplomatska akademija eh, usposobila evropske diplomate, ki bodo kompetentni in lojalni skupnim interesom in evropskim inštitucijam. Thank you.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 Oh, v tej eh, razpravi ki se osredotoča predvsem na organizacijo in nadzor nad novo eh, službo za zunanje delovanje ne smemo pozabiti na njen splošni pomen ki je zares velik pravzaprav je to lahko eden glavnih korakov k pravi zunanji evropski politiki celo v eh, moji državi, ki se vedno bolj obrača navznoter, menijo tako. Tudi mi eh, želimo, da bi imela eh, SZD ustrezne pristojnosti. Do sedaj. Eh, lahko upravljale konzularne naloge, vendar k malu bomo uh, priča tudi drugim nalogam na evropski ravni, eh, ki se tako bolje izvajajo. Eh, seveda je pa organizacijski in proračunski vedik bistven. Eh, brez tega služba ne bo mogla ustrezno upravljati svojega dela. Zelo smo veseli, da je dosežen dogovor med inštitucijami za to, da se začne z ustanavljanjem te službe, obstaja pa nevarnost eh, in mi v skupini liberalcev eh, smo to eh, zelo jasno odrazili v svojih predlogih. Sprememb, ja, to je dober paket, ki ga sprejemamo, podprli ga bomo v naši skupini in upam, da bo ta služba čimprej začela delovati. Gospod Enak, eno minuto hibridna uh, sui generis e SZD je bila predmet mnogih razprav in uh, gospa Eštenova je nekako vzpostavila konsens v času, ko se uh, v Evropi ukvarjamo za krizo evroobmočja. Uh, obstajajo uh, tisti, ki nasprotujejo e SZD uh, zaradi tega, ker se bojijo, da uh, bodo zmanjšani pomeni uh, nacionalnih eh, diplomatskih služb. Eh, britanski diplomati se seveda zauzemajo za zaposlitev v e SZD. Eh, zanimivo pa je, da Evropska unija ni dovolj zastopana v svojih lasnih službah. Prav gotovo ta mo, služba mora temeljiti na usposobljenosti in eh, države članice morajo zmanjšati javno porabo. Zavedati se moramo eh, potrebe po vrčevanju, še zlasti, ko gre za proračun SZD. Eh, ta je bistven, če želimo, da bo ta služba uživala zaupanje in podporo vseh državljanov Evropske unije. Rekli ste, da je Evropska unija premalo zastopana v tej službi, ampak mislili ste na Brit eh, Združeno kraljestvo. Ja, tako je. Eh, le <laughs> na ta način smo izpostavili to, kar ste rekli. Eh, gospod Nastalka, eno minuto. Hvala, gospod predsedajoči, kolegice in kolegi. Evropska služba za zunanje delovanje je popolnoma nov izraz institucionalizacije zunanje politike Evropske unije. Sam tukaj vidim dve odprti vprašanji predvsem. Prvič, jasno je, da je zunanja in varnostna politika nekaj, kar uh, ostaja v pristojnosti držav članic. Pravica do veta še vedno velja, ko gre za spremanje uh, odločitev o temeljnih vprašanjih. To pomeni, da takšno vprašanje, kot je bila naprimer intervencija v Iraku oziroma intervencija oziroma eh, napotitev naših sil na Kosovo. Tukaj torej ostaja pristojnost držav. Ampak kljub temu služba za zunanje delovanje lahko uh, pomaga pri uh, tem, da se sliši glas uh, držav članic in Evropske unije na mednarodni sceni. Sporna točka pa se mi zdi, da še vedno ostaja sestava te naše diplomatske službe, če jo smem tako imenovati. Države članice in njihovi interesi so bile dosti krat v uh, drugem planu. To, da naj bi imeli Evropsko uh, službo za zunanje delovanje, je očitno nekaj, če se nekateri niso spoštovali. Sedaj gre za uh, dodatni proračun te službe, ki je večji, kakor je bilo prvotno načrtovano. Poročilo o finančni uredbi predvideva um, nadzornike, revizorje in eh, notranji finančni nadzor komisije, ki naj bi eh, izvrševala to nadzorno funkcijo. Ampak to ni v skladu s tistim, kar smo se dogovorili v Madridu junija letos. Na ta način nastaja neka zmeda o strukturi SZD. Ta novost, ki jo prinaša Lizbonska pogodba, je videti, da se bo svižila in nič me ne preseneča, da bo temu tako. In neučinkovitost te službe bodo morali pač pokriti naši uh, davčni zavezanci. Hvala, gospod Hartong, minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Kako žalosten, tragičen dan govorimo o financiranju nove službe za zunanje delovanje Lady Ashton, nizozemci pa sploh nismo imeli možnosti izraziti svojega stališča v zvezi z Lizbonsko pogodbo. To je črn dan tudi za demokracijo. Leta in leta bomo milijarde in milijarde sredstev namenjali tej službi, Eh, gre samo za evrokrate, ki bodo še naprej delali po svoje, ne da bi koristili nekim skupnim interesom. Nikoli ne bom glasoval za to zamisel proti evropski superdržavi smo, smo za demokracijo in smo za pravo svobodo suverenih eh, držav, držav članic pani predsedujoči gospe in gospodje razpravljamo o obliki in o sestavi ESZD ne moremo pa se dogovoriti o geografski uravnoteženosti in strukturi kadrov v tej službi. Zaenkrat je število kadrov iz stare 15-terice bistveno uh, eh, više, kakor je število kadrov, ki prihajajo iz novih držav članic. Nekaj statističnih podatkov samo v podporo temu. Dva veleposlanika iz novih držav članic sta bila izbrana izmed 100-terice kandidatov v 29 derici novih veleposlanikov samo štirje prihajajo iz novih držav članic. To ne more postati standard za pravo službo za zunanje delovanje, če ne bomo zagotovili pravega geografskega eh, zastopstva. Brez tega ne moremo ustvariti sodobne službe za zunanje delovanje, ki bo ščitilo interese vseh nas in na takšno službo nikoli ne bomo mogli biti ponosni. Prehodno obdobje v katerem eh, je morda takšna premajhna zastopanost nekaterih držav članic očitna, upam, da bo eh, kmalo doživelo konec. Le na ta način bomo, upam, da prišli do trenutka, ko bo geografska enakopravnost zagotovljena in takrat bo Evropska služba resni, eh, resnično imela pravo zastopanost na svetovni sceni. Hvala. Hvala, gospod Vigenin, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Visoka predstavnica, podpredsednica komisije, komisarja, kolegice in kolegi. Danes se zadnjič v parlamentu pogovarjamo o financiranju in o kadrovski strukturi nove Evropske službe za zunanje delovanje. Jutri, ko bomo glasovali o tem, pa bo napočil trenutek, ko bomo začeli pričakovati konkretne rezultate od te službe. Evropski parlament bo tista evropska inštitucija, ki bo usmerjala, pomagala in zagotavljala nove zamisli za učinkovite in uspešno delovanje nove Evropske službe za zunanje delovanje. In Evropska unija bo postala bolj prepoznavna na svetovni sceni. SSD je rezultat Lizbonske pogodbe. Vsi, ki smo pri, podprli to pogodbo, bi želeli, da ta služba postane uspešni projekt. Dovolite, baronica Ashton, da še nekaj poudarim. Neustrezna je uravnoteženost imenovanih kadrov v vaši službi, saj zaenkrat. Večina uh, kritike je namenjena bila vam osebno. V začetku leta so imele nove države članice samo enega vodjo eh, delegacij oziroma misij Evropske unije v svetu. Ta eh, situacija naj bi se izboljšala. Upajmo, da se res bo. Geografska uravnoteženost pa mislim, da mora iti z roko v roki z ustreznjo usposobljenostjo kadrov. Zato eh, želimo, da se tukaj vaše zaveze bolj uresničijo, kako so se v preteklosti. Hvala, gospod Lambsdorff, minuto. Hvala, gospod predsednik. SZD je ena od najbolj pomembnih novosti, ki jih prinaša Lizbonska pogodba. Šest tednov se sedaj um, Lady Ashton že uh, predstavlja kot zunanja ministrica Evropske unije in od 1. decembra naprej bo to delala tudi povsem uradno. Veliko uspehov ji želim pri tem. Vsekakor upam, da bomo z to novo službo povečali kakovost razprav o zunanjem delovanju in ko gre za proračunski nadzor, upam, da bomo eh, dosegli ustrezen nadzor in da bo tudi timsko delo v tej eh, službi potekalo tako, kot je treba. Nemčija je Eh, sicer dobila veliko kadrov zaenkrat, ampak vseeno še ne toliko, kot bi želela. To, torej niso samo nove države članice tukaj v navednicah prizadete. Upam, da bomo lahko izkoristili priložnosti za ustanovitev ustreznih struktur za preprečevanje konfliktov in krizno upravljanje. Potem pa bomo šele lahko povsem zadovoljni s tem, kar smo dosegli. Hvala, gospod Pjotrovski, eno minuto. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Gospe in gospodje, žalosten sem, ko ugotavljam, da so zahteve članov odbora za zunanje zadeve glede geografske uravnoteženosti kadrovske strukture naletele na gluha ušesa. Jasno je, da obstajajo težave pri zaposlovanju kadrov v tej službi načelo solidarnosti in ustrezne zastopanosti je nekaj, kar ne more postati žrtev egoizma nekaterih večjih držav članic. Res je, da je gospa Ashton tista, ki vodilna diplomatska mesta lahko zaseda po svoji diskrecijski pravici z ustreznimi kadri. Poljska je šesta največja država po številu prebivalcev, dobila je pa samo dva veleposlanika. Ne vem, kakšni so torej kriteriji, ki jih je izbrala komisarka pri dodeljevanju teh mest. Konec koncev je parlament tisti, ki določa proračun in mislim, da bi morali mi tukaj imeti večjo besedo. Hvala, gospod eh, Baldasare, eno minuto in pol. Grazie. Hvala, gospod predsedujoči po sprejemu sklepa sveta o organizaciji in delovanju ISZD danes eh, govorimo o operativnem izvajanju z sprejemanjem finančne uredbe in spremembe kadrovskih predpisov. Pri tem se želim osredotočiti na nek vidik tega poročila, eh, pri katerem smo eh, se težko pogajali. Šlo je za geografsko uravnoteženost oziroma upo, razporejenost eh, v. E SZD. Nekateri so želeli, da se uporabijo kriteriji na osnovi um, porekla in državljanstva. In, uh, vendarle smo v besedilu uporabili druga določbe, pri tem pa nismo bili selektivni zaradi nacionalne pripadnosti. Kvote ne bi bila ustrezna rešitev. Po 50 letih evropskega združevanja imamo sedaj pravo Evropsko diplomatsko službo Unije, ki mora biti taka, da lahko vodi in razvija skupno zunanjo in varnostno politiko ter brani interese Unije na svetovni ravni. Zaradi tega je pomembno, da funkcionari, pred, funkcionari predstavljajo eh, unijo, ne pa države, iz katere prihajajo. Tako se je odločil tudi odbor za pravne zadeve, ki je potrdil poročilo Rabkaja in v to. Hvala lepa. Naslednji je gospod Taler. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Potrebujemo močno Evropsko unijo 27 terice, ne le manjšine. Evropski skupni službi želimo vse dobro, potrebujemo jo evropski državljani potrebuje jo evropska unija potrebuje jo svet. kako zagotoviti da bodo evropsko skupno službo za zunanje delovanje vsi državljani evropske unije imeli za svojo da bo učinkovita uspešna resnično creme de la creme evrope. le tako da bodo v tej službi delovali diplomati vseh ponavljam vseh nacionalnosti evropske unije ni hujšega napada na moč in enotnost evropske unije kot je situacija ko eu zastopajo predvsem državljani samo šestih nacionalnosti dve tretjini sedanje službe ki jo je podedovala gospa ashton je samo iz šestih držav kaj pa ostalih enaindvajset kaj pa nove članice zato obžalujem da ne bomo sprejeli določila ki sta ga sprejela in afet in budget committee in ta in bi sistem zagotovili da bomo vsaj v desetih ponavljam desetih letih popravili najhujše neuravnoteženosti. potrebujemo močno evropsko unijo vseh sedemindvajset ih. bližamo se zaključku novega postopka ustvarjamo novo službo. Sam prihajam iz Polske, nove države članice in moram reči, da sem bil fasciniran nad tem, ko sem videl, kako težka je integracija Evropske unije, ko sem videl, kako uh, Evropska unija se prepira okrog uh, kadrovske sestave nove službe. No, ampak vseeno, uspeli smo doseči neko Eh, neko, nek dogovor. Mislim, da smo na ta način eh, dosegli dogovor tudi zaradi konstruktivnega duha vseh. To, kar bi morali doseči, pa je integracija predstavnikov novih in starih držav članic. Ampak rekel bi, na, eh, ni, ni tukaj ocena odlično, morda je minus štiri največ. Gospa uh, Ashton, vi ste tisti, ki morate poskrbeti za transparentnost odločitev in te odločitve o kadrovski sestavi morajo biti uh, zasnovane na kvalificiranosti ljudi. Če bo to edino načelo, ki ga boste uporabljali, potem ne bomo uh, protestirali. Hvala, prekoračili ste čas. Sedaj pa gospa Flašikova. Hvala, predsedujoča komisarja, gospa Ashton, kolegice, kolegi. Danes govorimo o projektu, ki je enkraten. Govorimo o skupni službi za zunanje delovanje Evropske unije. Moram reči, da vsi deležniki, vsi zainteresirani so uh, poskušali doseči vse, kar je v njihovem interesu, ampak kljub temu nam je uspelo doseči, jaz mislim, saj tako kompromis, ki je spremljiv za vse in vsakogar. Upam, da bomo na glasovanju jutri tudi podprli ta kompromis. Obžalujem dejstvo, da je toliko govornikov takšnih, ki podarjajo samo en vidik te teme, namreč geografsko zastopanost v kadrovski strukturi službe. Sama za misel prihodnosti in vizije te službe nekaj, česar mnogi sploh niso upoštevali in mislim, da je to slabo. Gre za službo, ki v tem trenutku ponovno Evropsko unijo lahko pripelje na svetovno sceno med glavne uh, subjekte v svetovnem okviru. In pripričana sem, da bo Lady Ashton izbrala skupino sodelavcev, ki bodo zastopali ne samo vseh 27 držav članic Evropske unije, temveč ki bodo predvsem zastopali Evropsko unijo kot celoto, kot naš skupni projekt. Hvala. Hvala. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Ponovno je pokazalo interes več kolegic oziroma kolegov za govor v tem, te, eh, v tem bloku. Žal časa ni dovolj. Gospa Köstinger je prva, ki dobi besedo. Eno minuto, kolegica. Hvala, gospa predsedujoča. Evropska služba za zunanje delovanje bo v prihodnosti opravljala elementarno vlogo v skupni in zunanji politiki Evropske unije če hoče biti uh, kos tej nalogi, pa bo morala seveda zagotoviti uh, nemoteno in uh, učinkovito delo. Sama bi zlasti povdarila učinkovit finančni nadzor nad porabo sredstev. Poročilo Gresle in Rivelini ravno povdarja, kje je ta nadzor potreben. Potreben je, če hočemo. Eh, vsako leto opraviti eh, svojo nadzorno funkcijo, če hočemo opraviti svojo nalogo na področju razrešnice in še nekaterih drugih področjih. Seveda tudi države članice bodo hotele biti informirane o finančnih nepravilnostih. To poročilo v celoti podpiram, ker ti je korak v pravo smer. Najlepša hvala, predsedujoča. Hvala. Gospod Howitt je naslednji. Najprej naj čestitam visoki predstavnici za ta dosežek. Namreč eh, veliko ljudi, ki je šlo skozi takšen postopek, bi izgubilo veliko prijateljev, ona pa, nej, ona pa se je temu izognila. Namreč eh, zanimivo je, kako ste se presedli eh, in tudi sam imam nekaj vprašanj v zvezi z novo službo. In hkrati sočustvujem s tem, kar so povedali nekateri kolegi. Ampak ali sem lahko prepričan, da je ta služba dejansko oblikovana posebno v skladu s pogodbami, ali boste resnično povezovali vse različne interese Evropske unije, ali sem lahko popolnoma prepričan, da boste zavezani enakosti in uh, reprezentativnosti. Da, mislim, da ja, zato bom podprl tako kot vas parlament. Hvala, sedaj pa gospod Vajgo. Spoštovana gospa predsednica, iskanje kompromisov o finančnih temeljih skupne službe je bilo tako zapleteno kakor je zapletena evropa. težko bo vsakič posebej usklajevati interese ker smo pač drugačni in ker imamo drugačno zgodovino. dejstvo pa je da sta pamet izkušnje modrost in dobra volja gotovo eh, porazdeljeni proporcionalno po vsej evropi in to je tisti temelj ki nas pravzaprav veže in ki nam odpira prihodnost. Eh, mislim da bi bilo zelo dobro če bi mi tudi v prihodnje zunanji politiki eh, vlogi evrope v zunanji politiki na globalnem eh, planu posvečali toliko pozornosti kot smo do zdaj posvetili financam ta služba namreč ne bo ustvarjala zunanje politike zunanjo politiko bo ustvarjala gospa ashton v sodelovanju z drugimi igralci med katerimi vam zagotavljam velik interes parlamenta in vam želim seveda veliko uspeha pri vašem delu. naj se vrnem k dodani vrednosti esd ki jo lahko namreč zagotovi ena dodana vrednost ki jo mora zagotoviti je politična koherentnost na področju razvoja In to se mora odražati tudi v, predvsem v usposabljanju zaposlenih in seveda pri drugih področjih delovanja. Namreč eh, težavnost teh zadev eh, je resnično zahteva neko dejansko predanost, dejansko usposobljenost, ne pa ne leke, neke lepe izjave. In upam, da bomo to tudi videli od 1. decembra naprej. Hvala. Gospod Paška sledi. Ďakujem za slovo, vážená pani predsednička. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. E SSD se počasi razvija in danes se pogovarjamo o financiranju teh njenih dejavnosti in v zvezi s tem bi povedal naslednje. In gospa Ešton, ugotoviti moramo, da Eh, torej, da financiranje za vse inštitucije prihaja strani držav članic. Tudi SSD bo konec koncev živela od denarja, ki ga bodo zagotovile države članice. In tu se morate zavedati, tega se morate zavedati. Gospa visoka predstavnica. Tudi če eh, bomo zaposlovali na podlagi usposobljenosti, pa ne smemo povsem zanemariti geografske uravnoteženosti. Kajti če ne bomo zastopani na tej visoki ravni v Evropski uniji, lahko to sproži občutek nespoštovanja pri nekaterih državljanih po nekaterih državah članicah. Končno, uh, gospod Soza Wagner. Muchas gracias, señora presidenta. Todos estamos de acuerdo en. Gospa predsedujoča, hvala. Vsi se strinjamo, da je SSD zgodovinska priložnost za evropski projekt. Toda, da se bo to res zgodilo, moramo gledati daleč naprej in uh, zdaj se ne smemo prepirati znotraj med, in is, pred, med sabo in iskati nekih kratkoročnih rešitev. Ne želimo si med institucionalne vojne. Kar moramo storiti zdaj je naslednje. Potrebujemo nek celovit pogled na to, kaj bo Evropska unija počela na svetovnem odru v prihodnosti. Ravno nasprotno moramo delati kot to, kar se je zgodilo pred nekaj dnevi, ko je bila podeljena Nobelova nagrada in smo slišali številne evropske glasove na mesto enega samega evropskega glasu. Z eno izjemo, predsednik Evropskega parlamenta, gospod Bozek, je eh, podal odlično izjavo. Hvala. To so bili vsi govorniki oziroma govornice v okviru postopka Catch the Eye. Sedaj pa prehajamo na odgovor gospe Ashton. Izvolite. Gospa predsedujoča, samo na kratko, naj zdaj z druge strani uh, povem in upam, da sem ustrezno število minut sedela tukaj. Torej, še enkrat bi se zahvalila spoštovanim poslancem eh, za to razpravo, ki je bila zelo zanimiva. Kar sem si zapomnila, je občutek, da je pomembna uravnoteženost, tako spolna kot geografska in resnično si želimo, želimo oblikovati službo, ki bo dejansko evropska. Vem, da morajo ljudje videti, da je upravljanje v kriznih časih v dobrih rokah in, eh, in zapomnila si bom, torej kot srebrno nit jemljem človekove pravice, to je seveda pomembno in kar si bom tudi zapomnila je opozorilo na ekonomske razmere, v katerih se vzpostavlja ta služba. Rada bi vam zagotovila, da bo to ustrezno Eh, vodena služba, ki bo v dobro uporabljala svoja sredstva in vem, da zdaj po tem dolgem eh, napornem potovanju si želimo, eh, ko vzpostavljamo to službo, da bi služba dejansko odražala in zastopala vse in jih vse, vse ljudi tudi zastopala in zagotavljam vam, da se bom potrudila, da bo tako, da bo služba odražala vse to. Hvala. Hvala lepa. Ehm, Zdaj pa za komisijo, najprej komisar Levandovski, potem komisar Ševčovič, prosim, da ste čim krajši, kaj ti nekoliko nam zamkuje časa. Hvala lepa. Äh, Gospa predsedujoča, samo na, na, na kratko, kar se tiče o, proračunske neutralnosti, namreč upamo, da, bo, da se bo to načelo oblikovalo dolgoročno, kajti tako je tudi na, v, v drugih institucijah. Kar se tiče notranje revizije, eh, tako komisije kot eh, SZD, bi bilo morda dobro, da do leta 2013 eh, te stvari zapišemo in zastavimo. In seveda pa glede na to, da verjamem, da bo jutri vse najboljše na glasovanju, ne bom več govoril. Hvala lepa. Gospod Ševčovič. Tudi sam bi se zahvalil za to pozitivno atmosfero, za izjemno razpravo tukaj in mislim, da je zelo pomembno, da se zahvalimo tudi svetu za njihov pomemben prispevek. Ta, to pozitivno ozračje nas je pripeljalo k tej zgodovinski odločitvi, ki bo padla jutri in še enkrat torej najlepša hvala Evropskemu parlamentu in njegovim poročevalcem, kajti prav oni so tisti, ki so omogočili in ustvarjali takšno pozitivno ozračje. Ob tej priložnosti naj zaželim še enkrat Keti in njeni službi veliko sreče, veliko uspeha in seveda vsem nam skladno in enotno evropsko politiko. Prepričan sem, da bo s Keti in SZD uh, eh, vpliv Evrope še večji po celotnem uh, planetu. Komisija je vsekakor to zagotavljam pripravljena na sodelovanje, zato da se bomo resnično, bomo resnično iskali sinergije in resnično dobro delovali vsi skupaj. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala tudi za zelo kratko repliko. To je nekaj, kar nam bo koristilo, ker nas čas preganja. Sedaj poročevalci oziroma poročevalke. Prvi je gospod Rabkaj. Hvala, predsedajoča. Potem, kar sem povedal na začetku razprave, mi je ostalo samo še, da dve pripombi dodam. Želel bi se zahvaliti vsem poročevalkam oziroma poročevalcem v senci za delo, kolegijalno, dobro smo sodelovali. In lažje je delati, če človek vidi, da ima podporo pri kolegicah in kolegih pri takšnih kar zahtevnih vprašanjih. To je bilo prvič. Drugič. Ne smemo pozabiti, kaj je večina govornikov omenjala. Geografsko uh, enako zastopanost. No, rekel bi, to, kar je pred nami, so predlogi, za enkrat pa si vzemimo čas in berimo besedila. Berimo besedila in še enkrat berimo ustrezna besedila. Zakaj gre? Gre za zelo uh, pravno zavezojoče eh, določbe, ki jih je treba tukaj upoštevati in potem bomo šele lahko govorili o enaki zastopanosti različnih držav članic. Hvala, sedaj pa gospod Guatieri, minuto. Najlepše hvala zaradi te, um, tega zadovoljstva, ki ga je odražala naša razprava. Ta kaže, da smo uh, pripravljeni na težke naloge v prihodnosti. Povezati moramo različne politike in različne postopke odločanja za to, da uh, povečamo zunanje delovanje ojačamo zunanje delovanje in koherentno zunanjega delovanja Evropske unije, pri tem pa eh, ne pozabimo na eh, strukture, ki so že eh, v funkciji skupne zunanje in varnostne politike. Gre za dober odnos med različnimi inštitucijami, to je pa predpogoj, da bi visoka predstavnica lahko imela na voljo inštrument, ki bo dejansko uporabil potencial Evrope na mednarodni sceni ki bo omogočil, da igramo večjo vlogo eh, na Kaukazu, na Bližnjem vzhodu in tudi na Balkanu. Mislim, da je ta izziv eh, nekaj, česar smo se ustrezno lotili, lahko smo zadovoljni in eh, visoka predstavnica bo imela podporo Evropskega parlamenta pri teh nalogah. Hvala lepa. S tem smo končali z razpravo. Glasovanje pa bo jutri ob 12.30. Spoštovane kolegice in kolegi.